na obrazložitve glasov čez nekaj trenutkov.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 Madame Clune, vous avez la parole pour une minute. Explication de vote, madame. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z veseljem sem uh, podprla to idejo, da bi imeli poenotne vozovnice v Evropski uniji. Imamo enotni trg, zato bi potniki morali imeti možnost eh, kupovati digitalne vozovnice v prihodnosti. Na takšen način lahko predvidimo eno eh, vozovnico za vse načine prevoza v Evropski uniji. Trenutno morajo potniki iti skozi zelo zapleten postopek, ko želijo kupiti recimo vlakovne vozovnice z večjimi postajami in tako naprej. Lahko bi ta sistem poenostavili, na ta način bi bil sistem bolj konkurenčen, prijazen uporabnikom, lahko bi zagotovili digitalna plačila za različne vožnje in na ta način bi lahko prevozna podjetja ponudila mm, boljše ponudbe turistom in pa potrošnikom. Prosim, če nekoliko tiše zapuščate dvorano. Gospa Tomašić, minuta, prosim. Hvala lijepa. Uspostava i provedba, uspostava i provedba multimodalnih... Hvala. Uspostavitev um, večmodalnega sistema v Evropi mora biti ena izmed naših največjih prioritet pri prometu. To bo ponostavilo prevoz za potnike, prav tako bomo izboljšali kakovost ter pa znižali cene za celoten sektor. No, vseeno, pa se ne strinja z nekaterimi nedodelanimi cilji, ki se nanašajo na to, kako povezati vse akterje do leta 2020. Takrat potem upravi drugačen pristop glede različnih uh, tipov transporta. Se ne strinja s takšnimi standardi. Uh, tega ne moremo um, narediti preko javnih razpisov, kajti če to storimo, potem mislim, da bomo izgubili veliko poslovnih priložnosti za številna podjetja. In minut. Minuta, prosim. Uh, Gospa predsedujoča, ponovno sem tukaj v dvorani in uh, govorim torej proti zakonodaji in pa proti poročilom. To poročilo poziva celotno Evropsko unijo, da bi imeli um, enak sistem, integriran sistem za izdanje vozovnic, ampak uh, Britanci tega ne želijo več. Ne želijo, da komisija shranjuje informacije, kajti to bo v bistvu potem neka super uh, banka podatkov. Britanci ne želijo spremljati nečesa, kar ni uh, uničeno. Naši sistemi glede vozovnic so čisto v redu, če to želimo sedaj spremeniti, je to odvisno od naše države, ne pa od Evropske unije. Javni sektor v Združenem kraljestvu je moral kar dolgo časa trpeti huda znižanja. Ne moremo sedaj kar spreminjati sistemov kar počej, samo da bi ugodili nekaterim tukaj v tej dvorani in pa v Evropski uniji. To je čisto neizvedljivo. Mislim, da nima smisla, da mora um, neka gospa v vasici spremeniti ta sistem in drugače kupovati vozovnice samo zato, ker si je to nekdo tukaj tako spomnil. Hvala. Sistem ni uničen. Anderson je ni tukaj. Gospod Manekens, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Bil sem za to poročilo, kajti ta integriran sistem izdane vozovnic mislim, da je pravi korak k integriranemu sistemu v Evropski uniji. Še posebno je to pomembno za tiste države, ki niso dobro povezane z drugimi državami članicami. Uporaba sodobne tehnologije bo precej izboljšala in povišala učinkovitost ter pa smotrnost prometnega sistema ter tudi pospešila razvoj evropskih regij. Prav zato mislim, da moramo podpreti ta postopek in parlament je to tudi podprl in to je, mislim, pravi korak. Komi Mike. Monsieur. Gospod Kornike, ste želeli besedo za obrazložitev glasovanja? Prosim, ste želeli besedo, kaj ne? Ja, če ja, prosim, kar povejte, ste na vrsti. Hvala, pogosto poslušamo o raznolikosti, da mora parlament zagovarjati raznolikost. Ampak, ko pa pride do glasovanja, pa v bistvu glasujemo za poenotenje vsega, ne za raznolikost, ampak za standardizacijo, poenotenje vsega. To, kar gre za te um, vozovnice. Hvala. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Uh, kot uh, britanska poslanka bi rada povedala, da sem zgrožena zaradi hude tragedije, ki se je zgodila pred eh, desetimi leti. In britanska skupnost in številne druge skupnosti so se združile um, na tem področju in podprle transportne delavce, ampak eh, glede izdajanja vozovnic bi pa rada povedala, da zelo podpiram to poročilo glede izdajanja vozovnic in eh, tudi podpiram ta priporočila, zato sem veselen glasovala za. Še posebno namenim to, kako želimo izpostaviti uh, internetni dostop na postajah in pa tudi na vlakih. In to je zelo pomembno za evropske državljane, kajti prav je, da imamo laže pogoje za njihove, eh, njihova potovanja. Mislim, da je to dober primer tega, kako lahko skupaj sodelujemo, tako da vzpostavimo dejanski enotni trg za korist vsakogar. Hvala. Sedaj pa poročilo Nikolson. Eh, torej mlečni sektor, gospa Harkin, eh, minuta za obrazložitev glasovanja. Torej, pregled izdajanja svežna ukrepov za mleko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z veseljem sem podprla to poročilo kolega Nikolsona. To je sedaj res ključen čas, eh, kajti mlečni indeks je na približno 600, kar je manj kot polovico tistega, kar smo imeli leta 2013 to je samo 61 točk uh, eh, niže od, uh, eh, više od najniže točke, ki smo imeli leta 2009. In naprimer, uh, eh, če ima britanski kmet 65 uh, krav, to pomeni veliko izgubo uh, vsako leto. Sedaj se plačuje 25 uh, centov na litr mleka, to mislim, da je v pravo smer. Uh, in zato sem z veseljem videla to veliko podporo v tem parlamentu za to, da rečemo, da trenutni ukrepi glede um, mreže, kot naprimer javna intervencija ter pa zasebno skladiščenje, uh, kot ukrepi sami niso bili zadosti, kajti nihanja cen so bile še vedno zelo velika. Torej, to ni bilo zadosti. Zato sedaj um, pozivamo komisijo, da spremimo bolj realistične ukrepe varnostne mreže, tako da zagotovimo, da bodo intervencijske cene bolje odražale dejanske stroške proizvodne in pa prave tržne cene. Hvala lepa, gospod Torres Martinez. Minuta, prosim. Hvala. Tukaj je pomembno, koliko stane proizvodna mleka in po kakšni ceni bodo prodaj, ga bodo prodajali eh, kmetovalci. Glasovali smo proti, kajti tukaj so tržni interesi pred eh, interesi proizvajalcev. In mislim, da s takšnimi politikami. Eh, ubijamo možnosti za poljedelce, ubijamo možnosti eh, na podeželju. Sama sem iz Asturije in eh, eh, zelo sem žalostna, da so tudi pri nas pridelovalci mleka ogroženi. Eh, borijo se vsak dan eh, za preživetje in s tem, eh, da jim mi to onemogočamo, eh, bo za nje še težje. Mogoče nismo v večini, ampak eh, zgodovina je pokazala, da eh, je treba ukrepati drugače. Uh, treba je zaščititi ljudi, ne pa špekulante. In eh, zgodovino pišejo ljudstva. Tega se bomo spominjali. Hvala. Menem Klun. Gospa Klun, hvala lepa, predsedujoča. Odprava teh mlečnih vod po 30 letih uh, je veliki ziv za mlečno industrijo, je pa tudi lepa priložnost. In Mislim, da smo videli kar veliko pozitivnih odzivov tudi na Irskem, kajti kmetje uh, sedaj želijo investirati v svoje sisteme, jih posodobiti, tako da bi povišali proizvodno. Pozdravljam to poročilo in z veseljem sem ga podprla sploh to, da priznavamo velik pomen mlečnega sektorja tudi za izvoz, um, kajti treba se pogledati uveljavljanje

pred uh, nami vsemi in pa pred mlečnimi proizvajalci v Evropi. Pred nekaj časa je Rusija še enkrat uh, na novo prepovedala uvoz evropskega mleka v Rusijo. To je povzročilo veliko razočaranje in zagranjenost, kajti Evropska komisija je prejšnje leto predlaga mehanizme, ampak ti mehanizmi niso zadosti za evropske kmete, sploh glede na to novo rusko prepoved uvoza. Mislim, da moramo tudi pogledati različne uh, tipe sira in pa kaj komisija predlaga za te tipe sira. Zato prosim komisijo, da podaljša ta seznam izdelkov in da še enkrat prouči tudi ukrepe za to panogo. Na novo, kajti sedaj imamo kar veliko težav v tej mlečni industriji in zato mislim, da mora Evropska komisija nujno posredovati. Hvala. Gospod Manikens paldies priekšsēdētājas kundze es nobalsoju par šo ziņojumu jo hvala predsedujoča bil sem za to poročilo kajti 31. maja 2015 uh, ehm, smo odpravili mlečne kvote ruska federacija pa je tudi uh, izdala embargo na uvoz mlečnih izdelkov to je še sploh slabo vplivalo na latvijske kmete kajti mlečne cene so se zelo znižale. Sedaj v bistvu ne govorimo o številkah in pa o kazalcih, ampak je potem problem um, učinek na družine, na njihova vsakodnevna življenja. Marsikdo je izgubil vse, kar so prej imeli. In to samo zato, ker nekateri uradniki niso verjeli, da so ti uh, problemi tako zelo resni. Pravočasno bi se morali odzvati. Zelo pomembno je, da pomagamo balskim državam in drugim uh, um, mlečnim proizvajalcem po celotni Evropi. Vojčeskovski ga ni tukaj. Sedaj pa gremo naprej na poročilo sredi. Torej naslednja točka, zunanje vpliv trgovinske in naložbene politike zunaj EU. Gospod Manikens, prosim, še enkrat ste na vrsti. Eh, Hvala lepa, predsedujoča. Uh, Kolegice in kolege, to poročilo je zelo pomembno, kajti javna zasebna partnerstva lahko zelo koristijo manj razvitim državam. Ehm, ta mehanizem je eh, ustrezen za doseganje razvojnih ciljev, tudi na primer zniževanje revščine. Še vedno moramo biti previdni, kajti včasih pozabimo na dejanske potrebe teh držav in eh, potem v bistvu ukrepamo kar po svoje in ne mislimo zadosti na njih. Včasih jim usiljujemo nekatere projekte in ukrepe, ker mislimo, da je to pametno za ljudi tam. Elita v bistvu se ne zanima za državljane, ker jih zanimajo samo sredstva, kar pa ti na koncu pomeni, da projekti niso ustrezno uveljavljeni. In mislim, da moramo to gledati tudi pri teh projektih. Merci, monsieur Efferge. Hvala lepa. Hvala lepa, Lepo, da sem tukaj na drugi dan. Um, plenarka se izmena. Dolgo časa sem se boril, da bom povedal svoje mnenje, ampak hvala lepa torej za besedo. Um, boj proti tem pogodom in pa državam um, je eden izmed največjih problemov um, za me v Združenem kraljestvu. In torej vedno bom glasoval proti takšnim pogodbam. Naprimer, v mojem volilnem okrožju imamo um, en izmed najbolj revnih prebivalcev v EU in so v bistvu uh, eh, predvsej povišali parkirne pristojbine za tiste, ki sploh ne morejo plačevati takšnih um, uh, parkirnin, um, potem sploh ne morejo oditi v bolnišnice, obiskati svoje družine, ker ne morejo plačevati teh parkirnin. In te scheme potem um, koristijo samo najbogatejšim, so zelo neetične scheme in so napačne z čisto vsakega vidika. Hvala

Hvala lepa. Naj opozorim na 18 odstavek tega poročila o sektorju. In naj opozorim sploh na um, to finančno podporo za uh, proizvajalce sadja in pa zelenjave. Ti mehanizmi so zelo pomembni za proizvajalce, ko se ti pogajajo o dobavni verigi. Ampak mehanizmi niso zelo priljubljeni v nekaterih državah, sploh v Bolgariji, naprimer razvoj lansko leto in pa ruski embargo sploh je lepo pokazal to, da je ta sektor trenutne razmere in eh, trenutni ukrepi komisije niso zadosti. Zato prosimo komisijo, da namenja zadosti sredstev za proizvajalce, eh, ne pa, da torej pustimo um, v bistvu um, kmete v tako slabi situaciji. Zato res prosim, da tudi komisija promovira um, ta sektor med mladimi, tako da bi mladi bili bolj zainteresirani za te sektor, kajti vidimo, da podeželska območja in pa um, kmetije um, so v vedno večjih težavah, ker niso zadosti priljubljene. Zato mora komisija storiti več za večjo promocijo teh območij. Hvala lepa, smo končali in nadaljujemo ponovno ob treh. Hvala.